2012 naprej. Potem podpis sprejetih aktov. Rad bi vas obvestil, da bom skupaj s predsednikom sveta ta teden podpisal en akt, ki je bil sprejet pod običajnim zakonodajnim postopkom skladno s pravilom 74 parlamentarnega poslovnika. Ta naslov bo objavljen v zapisniku tega zasedanja. Naslednja stvar spremembe dnevnega reda. Končni osnutek dnevnega reda, ki je bil sprejet skladno s pravilom 1.3.7 na konferenci predsednikov, je že eh, bil poslan in ga ste ga vsi dobili. Potem, ko pa smo se posvetovali s političnimi skupinami, vam lahko povem, da obstaja podpora in to z strani vseh političnih skupin za naslednje spremembe dnevnega reda. In sicer v sredo 30. novembra, torej danes, dve poročili gospoda Rabkaja o imuniteti gospoda Uspaškica. To bo sedaj kot prva točka dnevnega reda. Potem, ko bomo zaključili ta vodni del, to je torej prva odločitev, imuniteta gospoda Uspaskiča. Potem, četrtek 1. decembra, ura, uh, ustno vprašanje o globalnem odgovoru Evropske unije na HIV-AIDS. To smo sedaj zamenjali z izjavo komisijo in ponov, po, tudi v četrtek poročilo Rabkaj o imuniteti gospoda de magistrisa. To bomo obravnavali, bomo vključili v čas za glasovanje in tako, da bomo ta čas za glasovanje potem podaljšali do dveh. Prosim, zapomnite si, da se s tem glasovanje jutri podaljša do dveh. S tem so se strinjale vse politične skupine. Ima kdo kakšen komentar? glede tega, kar sem rekel? Ne. Dobro, potem lahko potrdimo te spremembe. To pomeni, da smo s tem sprejeli dnevni red in lahko nadaljujemo s prvo točko. Kot veste, Prva točka. Vidim, da želi besedo gospod Vandalen. Hvala lepa. Hvala, da ste mi dali besedo, da se na kratko odzovem na vaše obvestila. Govorili ste o Egiptu. Sam sem bil na volitvah v Kajru skupaj s predstavniki instituta, ki je bil odgovoren za spremljanje volitev. Dejansko sem pričal številni, bil priča številnim nepravilnostim in sestavil bom pismo, ki vam ga bom poslal in vas bom obvestil o teh nepravilnostih tako, da se boste, tega, boste to lahko obravnavali v streznem odboru, mogoče boste to lahko posredovali egiptskim organom, vsekakor pa vam bom to podrobno razložil. Hvala gospod Vandalen za te komentarje hvaležen sem za vse komentarje, ki bi jih lahko ponudili glede tega. Sedaj dajem besedo predsedniku Dol. Če sem prav razumel ali nisem prav razumel, jutri bomo glasovali torej šele ob dveh? Ne, ne. Ne. Glasovanje se bo podaljšalo do dveh. Začelo se bo prej, lahko pa traja vse do dveh. kajti imeli bomo potem še vse obrazožitve glasov in tako naprej. Ne gre torej za samo glasovanje kot tako, ampak tudi vključno z obrazložitvijo glasov, ki traje dlje časa, tudi eno uro naprimer. In zato sem želel to jasno povedati, tako da bomo lahko vključili vse obrazložitve glasov v ta čas. Gospod Silvestris, postopkovno vprašanje. Da, gospod predsednik. Eh, tudi se jaz nisem tega čisto dobro razumel. Ali bomo torej o tem razpravljali med glasovanjem o tem uh, poročilu o demagistri, bomo glasovali, oziroma bomo o tem razpravljali med glasovanjem? To želim uh, zvedeti, to me zanima. E, proszę pana, to jest zgodne z obowiązującymi zasadami. Gospod Silvestris, to je celoti usklajeno z obstoječim načelom. To je razprava, ki jo moramo imeti. To je naša naloga, dožnost. In tako pravi naš poslovnik. Zato, gospe in gospodje, gospod Poselt, beseda je vaša. Ja, ja, gospod predsednik, žal mi je, ampak jutri, kljub temu, je eno zmed najpomenejših glasovanj v tej celotnem zakonodajnem obdobju govorimo o zakonodajno obvezojočem glasovanju o pristopu Hrvaške in zato potrebujemo kvalificirano večino. In res bi rad slišal neka jamstva, da bo to glasovanje v takšnem slotu, da bomo lahko imeli kvalificirano večino, če se le da na začetku. Še enkrat ponavljam, to je najpomembnejše glasovanje v tem mandatu parlamenta. Dragi kolegi, Čas glasovanja se začne ob 12, kot ponavadi. In verjetno bo to res eno izmed prvih glasovanj. Danes pa bomo tudi razpravljali o Hrvaški, o bodoči novi članici. Danes bomo razpravljali o tem. Hvala za vse te komentarje, pripraviti se moramo na to, da bomo imeli kvalificirano večino pri glasovanju, če se bomo seveda uspeli dogovoriti. Še druga vprašanja? Ja, izvolite. Ja, predsednik. Hvala za ta odgovor. Glede tega, kaj bomo storili jutri, to je dovoljeno skladu s pravili, ampak še en pomislek imam. In zato sem tudi tako drzen, da vam sedaj to, vas to, o tem sprašujem. Da bo torej razprava o tem poročilu potekala med glasovanjem o primeru de magistris. In to bi lahko pomenilo tudi to, da bi bomo številnik želeli govoriti v tej razpravi. In to bo med glasovanjem. In ni mi všeč to, da je to med glasovanjem. Da ne bomo mogli govoriti, ker bo pač to med glasovanjem. Mi moramo govoriti. Zato bi želel, da imamo neke vrste postopek pritegnitve pozornosti za tiste, ki želijo govoriti. Uh, Ne želimo, da sedaj ta čas za glasovanje pritiska oziroma zmanjša našo možnost za govor pri tej točki. Tako da upam, da nam boste namenili dovolj časa, da bomo imeli nek ustrezen čas za govor v postopku s pretegnite pozornosti. Hvala. Že sprava ben... Ja, rad bi vam vsem zagotovil, da bomo to zagotovili. Pravila poslovnikov bomo poštevali do same zadnje točke. Uh, Dragi kolegi, to je sedaj evakuacijska vaja. Prosim vas, zapustite takoj dvorano in izstopite iz stavbe PHS, tako kot vas bodo nas uh, potile varnostne službe. Ko se bo vaja zaključila, bo ponovno pozvonil zvonec za ponovno uh, zasedanje. Well, they were waiting too long. It was stupid discussion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 Sir Sally Zlowski. Tango Cast presenta. Tango Cast presenta.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 not necessary. No, no it's okay. Pan przewodniczący! Uh, good afternoon. Ponovno pozdravljeni, dragi prijatelji. Ponovno smo nazaj v plenarni dvorani. Šlo je samo za vajo,